ich danke ihnen. spoštovane kolegice in kolegi čez dva tedna bodo v belorusiji potekale splošne volitve parlamentarne volitve evropski parlament že dlje časa zelo pozorno in eh, z veliko zaskrbljenostjo spremlja razmere v tej državi e, eh, za veliko zaskrbljenostjo opažamo nadaljevanje kršitev človekovih pravic in načel pravne države ter demokratičnih vrednot. Določeni dogodki so še posebej zaskrbljujoči, še posebej prepoved potovanja v tujino za nekatere pripadnike uh, opozicije in pa aktiviste za človekove pravice. Prav tako so v Belorusiji še razširili pooblastila tajne službe, prav tako je zaskrbljujoče nedavni izgon švedskega veleposlanika. Zato pozivamo voditelje v tej državi naj sprejmejo reforme. Pomembno je, da se takoj brezpogojno izpusti vse politične zapornike, ter da se jih eh, popolnoma rehabilitira. Pridržanje Aleša Bjelackega, Mikajla Statkeviča, Pavla Savjarnjaca, Sergeja Kavalenka, Dimitrija Daškeviča in številnih drugih političnih zapornikov je nesprejemljivo. Ti ljudje morajo vedeti, da mi tu v Evropskem parlamentu na njih nismo pozabili. Obstaja institucija, ki se bori za njih, to smo mi. In zato pozivamo vlado naj zagotovi, da bo pri parlamentarnih volitvah zagotovljeno spoštovanje mednarodnih standardov, da bodo vsi imeli enake možnosti in da bodo opazovalci OVSE lahko brez omejitev upravljali svojo nalogo. Prav tako bi vas rad obvestil o tem, da sem 30. augusta pisal predsedniku Republike Gambije in sicer kot odziv na usmrtitev devetih oseb. Četrt stoletja je v Gambiji veljal de facto moratorij na izvrševanje smrtne kazni. Sodelovanje med EU in Gambijo temelji na spoštovanju človekovih pravic. V svojem pismu sem zato v imenu Evropskega parlamenta vlado te države pozval k temu, da naj se vzdrži nadaljnih izvršitev smrtne kazni in da naj ponovno uvede moratorij na izvrševanje smrtne kazni. V državi, kjer, ki odloča o življenji in eh, smrti ni država, v kateri lahko obvelja pravica. V imenu Evropskega parlamenta, dame in gospodje, sem eh, že pisno predlagal gospoda Stavrasa Lambrinidisa eh, za prvega posebnega odposlanca EU za človekove pravice in mu tudi čestitev za potem imenovanje na to mesto. Vsi poznate gospoda Lambrinidisa, ne le kot eh, učinkovitega voditelja glasovanj tu v našem zboru, temveč se ga spomnite tudi zaradi njegovih izkušenj, zaradi njegovega advokatskega poklica in tudi zaradi njegovih osebnih prepričanj. Zato menim, da je pravi človek za to nalogo in eh, veseli me, da smo lahko zagotovili tudi podporo članov našega parlamenta, gospodu Dambrenidisu. Pristojni organi Cipra so me obvestili, da gospod Sofokles Sofokleos eh, s 1. septembra 2012 stopa na mesto gospoda Kriako